in eh, predlog spremembe eh, ki smo ga izglasovali z več kot 580 glasovi, eh, omogoča, da se lahko podprejo ukrepi za podporo živilsko-kmetijskemu sektorju zaradi novih carin, ki jih uvajajo ZDA. In uh, živilski proizvodi nimajo, uh, ne, ne smejo plačati visoke cene zaradi te nove trgovinske vojne med ZDA in EU in zaradi tega je moja skupina in uh, v, celo, uh, v celoti podprla predlog spremembe številka 20, ki predvideva podporo kmetom. Hvala, gospod Danoke, naslednja. Hvala. Glasovala sem za Eh, splošni predlog proračuna, zato ker podpira tudi znanstvene in raziskovalne programe. Sem pa proti nekaterim določbam iz bloka 50. Eh, želela bi zagotoviti, da se denar našega, naših davčkoplačevalcev eh, ne usmerja v dejavnosti, ki so namenjene Disinfor Review. Ampak kaj to sploh je? Kje so podatki o tem? Zakaj tukaj gre? Potrebujemo konkretne podatke, dejstva, kdo lahko tukaj dejansko izmiri, zakaj gre. Uh, širijo se lažne informacije o Sputniku iz Belorusije in uh, mediji poročajo tudi o stvarih, ki so resnične, čeprav beloruski mediji eh, poročajo obratno. Gospod Palmer. Tudi jaz bi želel podpreti povečevanje sredstev za izvajanje programa Erasmus. E, žal imamo še vedno negotovosti zaradi Brexita in e, prispevka Združenega kraljestva za izvajanje programa Erasmus. In nedavno je Združenje koledžev ugotovilo, da 94 odstotkov koledžev v Združenem kraljestvu ne bo moglo um, pridobivati um, ugodnosti iz naslova programa Erasmus, če eh, Združeno kraljestvo ne bo v tem programu udeleženo. In zato pozivam britansko vlado danes naj jasno pove, da namerava se zauzeti za to, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v programu Erasmus, ne glede na to, ali bo do Brexita prišlo ali ne. Hvala lepa, gospod Palmer. Sedaj pa gospod Kelly. Eh, eh, Tako kot kolega McCarthy, tudi jaz uporabljam svoj materni jezik in z veseljem podprem, sem podprl ta predlog, ki je dobro zastavljen in ki je zelo ugoden tudi za mlade, predvsem zaradi izvajanja programa Erasmusa kar prispeva tudi k boljšim možnostim za zaposlovanje. Ravno tako sem z zadovoljstvom podprl priporočila za eh, sredstva za boj proti podnebnim spremembam. Eh, le tako bomo lahko dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. To je bilo do sedaj težko za številne države in zato je nujno predvideti finančna sredstva, s katerimi bomo, jim bomo to lahko omogočili. Tako da sem podprl to poročilo. Hvala lepa, gospod Kelly. S tem smo zaključili obrazložitve glasov glede poročila Holmajer Gadrija Zabal Rubial. Sedaj pa obrazložitve glasov priporočilo Petri Sarvama, razrešnica 2017, Evropski azilni podzorni, ur, podporni urad. Gospod Ros je prvi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Osnovna naloga Evropskega podpornega azilnega urada je, da azilno politiko uh, bolje uh, uskladi med državami članicami, vendar pa je ta organizacija se lotila dela pravno in moralno narobe. Leta 2016 je bilo ogromno problemov z integriteto, ki so se nadaljevali tudi leta 2017. Eh, odbor za boj proti uh, eh, goljofijam je ugotovil, da, so, da je prišlo do neustrezne porabe sredstev skupnosti, do napačnega upravljanja, do zlorabe uh, položaja na področju kadrovskega uh, politike, potem tudi neustrezne podpore pri zaščiti meja um, in tudi ustrahovanje članov urada. Kar se nas tiče, je to zadnja priložnost, da uh, um, EASO odpravlja izpra, izboljša svoje uh, delovanje, sicer nima več pravice do uh, obstoja. Zato tudi nismo podprli razrešnice. Hvala. Hvala lepa, gospod Ros, sledi gospod Polčak. Za udelení slova eh, samozřejmě azylová agentura představuje. Hvala. Azilni urad je ena od naših prednostnih nalog, varnost je ena od naših prednostnih nalog. In zaradi tega se seveda strinjamo, da se aktivirajo tudi tukaj sredstva. Dejstvo je, da situacija do nekaterih beguncev na Malti ni bila sprejemljiva, ampak tudi to, kar se je dogajalo na ravni agencije, ni bilo sprejemljivo. Že leta 2017 smo podali resolucijo o agenciji, ki je nisem uh, podprl. Uh, ampak tukaj imamo probleme, kadar vidimo, da je 7,7 milijard namenjenih za agencijo, um, torej za azilni podporni urad, mislim, da bi morali s temi sredstvi zagotoviti boljše rezultate. Lansko leto je bilo kar precej problemov tudi glede preglednosti uh, njenega delovanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Poljčak. Zdaj pa še zadnja obrazložitev glasov, eh, gospod Kelly. Eh, Hvala. Tudi jaz sem glasoval proti, ehm, temu predlogu. Namreč V tem uradu je prihajalo do hudih kršitev pri izvajanju plačil, pri um, razpisnih postopkih, pri um, uh, človeških virih, pri uh, zaščiti podatkov in tako naprej. Vse to je povsem nespremljivo, predvsem se strani takšnega urada in. Mislim, da je tu potrebno zagotoviti popolno preglednost in zato mislim, da uh, se moramo zauzeti za boljše poslovanje. Hvala, s tem smo poslušali vse obrazložitve glasov pri poročilu Sarnoma, sedaj pa eh, obrazložitve glasov k poročilu gospe Garcia. Monjos, kar zadeva razrešnico 2017, splošni proračun Evropske unije, Evropski svet in svet. Začel bo gospod Polčak.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 poudariti pristojnosti Evropskega parlamenta, ki je edini neposredno izvoljeni organ v Evropski uniji in ki ima zato tudi določene pristojnosti na področju proračuna. In tukaj ugotavljamo, da obstajajo dolgotrajne napetosti med inštitucijami, kot sta svet in parlament. Ampak naša legitimnost ne more biti izzvana. In če želimo, da je ta proračun obravnavan ločeno in pregledno, eh, ne sme biti to kršeno. S tem se moramo na dolgi rok soočiti. Hvala, gospod Newton. Dani naslednji. Nisem mogel podpreti predloga, da bi se zavrnila razrešnica svetu ministrov. Svet je grozno telo, deluje v tajnosti in to škoduje zaupanju javnosti v Evropsko unijo. Morali bi se sramovati in morali bi počistiti svoje hleve. S tem, ko jim eh, zavrnemo razrešnico, pa jim pravzaprav ne dajemo eh, pravega sporočila. Oni bodo potem popravljali naš proračun, mi njihovega in potem bomo tako pravzaprav tratili čas drug drugega. Veliko boljši postopek, za, da ob, eh, naredimo konec te tajnemu delovanju vprašanju je, da izpostavimo posamezne primere, kako svet trati denar z naprimer eksotnimi srečanji na eksotičnimi stra, s, eh, kraji, kjer se nimajo pravzaprav česa pogovarjati. Na ta način bi lahko jih bolje osramotili, tako da bi jih prisilili v preglednost in v ustrezno rabo proračunskega denarja. Hvala lepa, gospod Newton Dan. Sedaj pa še zadnji eh, v tem okviru, gospod Kelly. Hvala. Znova je jasno, da svet in Evropski svet nista eh, dala odgovorov na pisno vprašanje, ki jih je predložil parlament in sekretar, eh, generalni sekretarjat eh, sveta se tudi ni odeležil predstavitve. Svet ni upošteval priporočil, ki jih je predlagal eh, par, pri, parlament 26. marca 2019. To ni sprejemljivo in zato je treba svetu dati sporočilo, da je treba to zadevo vzeti resno parlament ima že dolgo stališče, da vse evropske ustanove morajo delovati pregledno in povsem odgovorno do vseh državljanov Unije. Sredstva, ki so jim zaupana uh, za izvajanje njihovih nalog, morajo biti obravnavana in uh, um, ustrezno upravljana, zato uh, je treba to pravilo spoštovati tudi v svetu. Hvala, gospod Kedli. Zdaj smo poslišali vse obrazložitve glasov k poročilu Munjos. Eh, potem eh, pri naslednjem eh, glasovanju ni prošen za obrazložitev glasov, tako da vsem želim dober tek in s tem je zasedanje do 15. ure prekinjeno. Hvala.